Kolleginnen und Kollegen, Kollegs, Kolleginnen und Kollegen, začeli bomo s sestankom. Hello. Do you have any remarks to Ali ima kdo kakšno pripombo v zvezi z dnevnim redom? Ne. Sporočila predsednika. Mislim, da bi enkrat jutri morali zaprositi našega poročevalca o nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Naj pove nekaj o situaciji v Makedoniji po dogodkih, ki so se zgodili to soboto. Morda bi se lahko o tem dogovorili tekom seje. Zapisniki, ima kdo kakšno pripombo? Ne prva točka na dnevnem redu je izmenjava mnen s predsednikom Gruzije Georgijem Mark Velaševiljem. Hvala lepa, da ste prišli k nam, gospod predsednik, in da ste si vzeli čas za razpravo o pomembnih vprašanjih. Čaka nas vrh v Rigi. Eh, tam se bodo srečali prijatelji in partnerji v okviru Evropske sosedske politike. To je pomembno za vas, pa tudi za nas, kajti želimo okrepiti pravico narodov v tem delu sveta, v tem delu Evrope. Eh, želimo okrepiti njihovo suvereno pravico do tega, da sami sprejemajo odločitve. Vključno z izvajanjem pogodb, ki so sprejete skupaj z Evropsko unijo. Um, te države se soočajo z velikimi pritiski in moramo pri tem pomagati. Soočajo se z velikimi pritiski, agresijo svoje velike sosede. To se dogaja v Ukrajini, pa tudi vaša država ima nekaj izkušenj s tem. Uh, Mm, torej, to moram najbolj povdariti. Želimo vam pomagati. Gre za pridružitveni sporazum, pa tudi sporazum o prosti trgovini. Ta sporazum bi lahko začeli izvajati obe strani. E, te države mora dokončati ta proces transformacije, zato da bodo imele možnost se razviti na prav način, eh, da bodo resnične demokracije, da bo tam zagotovljena pravna država in pa socialni in gospodarski red, ki bo ponudil vašim državljanom eh, boljše izglede za življenje. Razpravljali bomo tudi o vprašanju vizumske liberalizacije. Prejšnji teden smo se sestali s eh, člani odborov za zunanje zadeve nacionalnih parlamentov in dogovorili smo se, uh, da če ne bo polnega brezvizumskega režima, bi imeli vsaj brezplačne vize za poletne mesece. To bi predvideli vsaj za mlade gruzice, zato da bodo lahko potovali po Evropi. Enako bi veljalo tudi za Ukrajince in Ruse. To bi nam pomagalo več, kot bo um, mladih Rusov obiskalo Evropo, um, manj bodo dovzetni za tamkajšnjo propagando. Dobro je, da imamo možnost z vami razpravljati o teh vprašanjih. Dajem vam besedo, potem pa dajem besedo še gospodu Karimu. Ali je tukaj? trenutno ga še ni, torej on je predsednik delegacije za odnose z Gruzijo. Izvolite, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, veliko čas mi je, da sem lahko danes tukaj. Zlasti ob tem času, ko se pripravljamo na enega izmed zelo pomembnih korakov v zunani in notranji politiki. Govorim o vrhu, ki bo potekal v Rigi. Naj predstavim naša stališča eh, o tem dogodku, kako se nam pripravljamo in kakšno so naša pričakovanja. Leto 2014 je bilo za Gruzijo izredno pomembno leto, enako velja za Ukrajino in pa za celotno Evropo. Mm. V tem letu smo si zastavili nekatera zelo pomembna vprašanja in v letu 2015 bomo na takšen ali drugačen način na nje morali najti odgovore. No, deloma so ti odgovori povezani tudi z vrhom v Rigo in pa s tem, kakšne odločitve bodo tam sprejete. To je odvisno tudi od tega, kakšen bo, odno, kakšen bo odziv naših prijateljev in partnerjev eh, na vse te dogodke, ki so se zgodili v Ukrajini in pa v drugih državah, ki so članice vzhodnega sosedstva. Gruzija je leta 2009 vstopila v vzhodno partnerstvo. To se je zgodilo kmalo po vojni, Ta čas je bil za našo državo izredno težaven in uh, vzhodno sosedstvo nam je ponudilo pomembno agendo, agendo, ki jo je moja država uh, polno izvajala v zadnjih petih letih. V naši državi smo uvedli zelo aktiven program reform. Um, vzpostavili smo intenziven dialog z evropskimi partnerji, uh, Prav tako pa smo teh pet let eh, izkoristili za reforme, za razvoj, razvijali smo našo družbo in politični sistem in tega približali vrednotam in pa ciljem vzhodnega mm, partnerstva. Po podpisu pridružitvenega sporazuma smo povdarili, da si želimo evropske perspektive, To je naša usmeritev tako v kulturnem, kakor tudi v geopolitičnem smislu. In eh, to ni sprejela samo naša vlada, to je sprejela tudi mm, naša družba kot celota. Eh, no, sedaj se pripravljamo na ta pomemben dogodek v Rigi. Eh, naša država je ob tem sprejela ambiciozno nacionalno agendo eh, in eh, to so prepoznali v svojih poročilih tudi naši evropski partnerji. Ko zremo proti vrhu v Rigi, pričakujemo dogodek, ki bo priznal Gruziji vse njene dosežke, uh, in ki bo ponudil jasne odgovore na nekatera izmed vprašanj, ki sem jih prej omenil. No, vprašanja so naslednja. Ali si države, sosede Rusije zaslužijo to, da so svobodne, demokratične, da lahko sprejemajo svobodno svoje odločitve in ali si zaslužijo podpore in zaščite strani svojih prijateljev? kako lahko um, združimo ta dva gospodarska bloka, ki sta dosedaj razdeljevala vzhodno partnerstvo, tako v smislu carinske unije, kakor tudi v geopolitičnem smislu. Za našimi partnerji vzhodnega eh, partnerstva, torej govorimo o državah, ki so že podpisale um, obširni sporazum o partnerstvu in tiste, ki so vzpostavile carinsko unijo, vidijo prej skupne lastnosti, kot pa tiste, ki bi nas ločevale. Vse to je povezano tudi z vprašanjem prihodnosti Evrope in pa stabilnosti Evrope. Gruzija je pomembna za Evropo, saj prispeva k njeni energetski in gospodarski stabilnosti. Gruzija povezuje dve zelo pomembni območji, Črnomorje in pa Kaspijsko jezero in prispeva k dobremu delovanju te povezave. In to je pomembno tudi za vse druge naše sosede in pa sosednje države Rusije. Aktivno se pripravljamo na vrh v Rigi, opravili smo svojo domačo nalogo. Prepričani smo, da bo vrh v Rigi prispeval k nadaljemu razvoju Gruzije, da bo prispeval k evropski poti Gruzije in da bo nazadnje privedel do našega končnega cilja, ki je, da bi naša država postala del Evropske unije. Hvala. Hvala lepa, gospod Maminkins. Uh, goda, jūsu ekscelence, goda tais prezidenta kungs, man ir paties prieks. Un... Hvala lepa. Gospod predsednik, uh, Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v odboru za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. V veliko veselje mi je, da je pridružitveni sporozum med EU in Gruzijo eh, sedaj končno izvajan. Vi ste ga ratificirali že decembra lani. Pred dvema tednoma sem bil tudi sam v Gruziji in uh, Ugotovil sem, da imajo ljudje na ulici že koristi od tega, da se je Gruzija približala Evropski uniji. Ehm, to me je zelo razveselilo in ehm, veseli me tudi to, da nadaljujete z izvajanjem reform. Če vam smem podati pripor kakšno priporočilo, bi ehm, vam rekel, da se ne smete ustaviti. Reforme ste izvajali mm, na zelo primeren način. Ne gre za reforme, ki so sami sebi namen, eh, gre za mm, to, da investirate v prihodnje generacije in to resnično pozdravljam. Mikrofon za predsednika, prosim. Gospod Preda, najlepša hvala, gospod predsednik gospod predsednik Mark Velašvili, najprej bi rad dejal, da sem resnično vesel, da ste nas danes eh, tukaj v odboru za zonalne zadeve obiskali. Govorimo o težavah, ki prevevajo našo sosesko. Zdi se mi, da je danes še posebej pomembno izpostaviti eh, razmere v Gruziji, eh, razmere v Evropske unije in izpostaviti, kako pomembno je to za celotno regijo. Upam, da bomo na vrhu v Rigi ponovno izpostavili našo pripravljenost poglobiti te odnose. Mislim, da moramo narediti korak naprej. Ta vrh vzhodnega partnerstva eh, se sooča številnimi pritiski, imamo Rusijo, ki vpliva na celotno regijo, imamo konflikte, ki eh, vladajo v regiji. Države, kakršna so Ukrajina, Moldavija in eh, Gruzija, so pod pritiskom in leto in pol po vrhu eh, me zanima, kako danes v Gruziji gledate na Rusijo. Videl sem, da ste pred kratkim dejali, da je Rusija eh, nevarna za varnost. Zanima pa me, če vlada konsens na politični ravni v vaši državi glede tega? Še eno vprašanje imam v zvezi z notranjo politiko v Gruziji. Marca ste v eh, svojem govoru dejali, da je korak naprej, ki ste ga naredili v državi, ta sistematični paralelizem, kot ste dejali, institucionalnih eh, struktur. Ne vemo točno, kdo je odgovoren za kaj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 da je gruzijski predsednik prišel k nam v Evropski parlament. Za nas je neodvisnost Gruzije izredno pomembna, to smo nedavno povdarili tudi v eni izmed naših resolucij. Povedali smo, da se zauzemamo za spoštovanje neodvisnosti in suverenosti tistih držav, ki so sedaj ogrožene. Tukaj govorimo o zasedenih območjih v Gruziji, Pred eh, kratkim so nas zaskrbile tudi novice. O vojaških silah v Abhaziji, eh, to je območje, ki ga razen Rusije nihče ne priznava. V tem smislu, gospod predsednik, vas sprašujem, ali imate kakšne informacije o tem, kakšna je tamkašnja situacija, kako je torej, kakšna je situacija v teh uh, regijah. Neodvisnost Gruzije je za nas zelo pomembna, želimo si, mm, da bi se Gruzija še naprej demokratično razvijala. istočasno pa slišimo tudi o nekaterih selektivnih potezah vašega pravosodja. Prav tako smo govorili z, enotn, z enotnim narodnim gibanjem, to je opozicijska stranka v vaši državi. Želimo si dobrega sodelovanja med opozicijo in koalicijo, kajti tudi to je eden izmed predpogojev za demokratičnost neke države. Prav tako si ne želimo nekakšnega umešavanja v Gruzijo od zunaj. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik tudi mi pozdravljamo predsednika Gruzije. Vi ste ena izmed, predstavljate eno izmed najstarejših eh, držav na svetu in imate pravico do sprejemanja svojih lastnih odločitev. Številni so pogledali stran, ko je Rusija okupirala vašo državo. Podobno se je zgodilo v primeru Ukrajine in pa Moldove. Ali predvidevate tesnejše sodelovanje s temi državami, ki jih je neposredno prizadela ruska okupacija in kako bi naj uh, to sodelovanje izgledalo? Hvala. Eh, Hvala. Lepa, sedaj bom zaključil seznam govornikov, kaj ti 15 do 4 moramo zaključiti eh, in začeti z elektronskim glasovanjem. Gospa Hautala. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod predsednik, tukaj sem. Ehm, v okviru zanimivega seminarja, ki ste ga organizirali v Evropskem parlamentu, sem vam že zastavila nekaj vprašanj. Ampak mislim, da bi tudi v tej zasedbi morali povedati nekaj več o vaših stališčih o reformi pravosodja. Kakor veste, je to za parlament um, zelo pomembno. Naj omenim še neko temo, ki ste jo izpostavili. Govorili ste o možnosti, da bi rešili rešitev, ko gre za dva gospodarska sistema, ki si konkurirata med seboj. Na eni strani imamo eh, prostotrgovinsko območje, v katerega mm, boste sedaj spadali vaša država, eh, Moldova in pa Eh, Ukrajina in po drugi strani imamo Eurazijsko gospodarsko območje. Ali vidite kakšno možnost, da bi s pomočjo povezave teh območij sprostili te politične pritiske? Eh, morda bi lahko ta dva trgovinska sistema približali drugega drugemu in ne govorim o tem, da bi morali omiliti sankcije, ki jih je Evropska unija uvedla proti Rusiji zaradi ukrajinske krize. mikrofon za predsednika, prosim. Thank you, Chair. Dear Mr. President, uh, this... Gospod Landsbergis. Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, razmere so se v, ob Črnem morju Um, zelo močno spremenile v zadnjih letih. To je ugotovilo tudi poročilo Paška, ki smo ga pripravili v Evropskem parlamentu. Um, med drugim je prišlo tudi do globje vojaške integracije balskih držav in pa širšega območja. Ali menite, da bi, bila, da bi bile možne vojaške povezave med državami iz vaše regije, morda kak, ustavit, ustanovitev kakšnega gruzijsko-moldovskega bataljona? Gospa Fatiga. Excellency. Hvala lepa. Ekscelenca, lepo pozdravljeni v Evropskem parlamentu. Zelo dobro je, da tukaj vidimo mm, tako visoke predstavnike Gruzije. Dobro je, da ste nam predstavili svoja stališča pred vrhom v Rigi. Eh, naj odgovorim na vaše vprašanje. ali si države, ki so postale neodvisne po propadu Sovjetske zveze, zaslužijo uh, stabilnosti, neodvisnosti in um, miru. Tukaj je odgovor absolutno da. Države si to zaslužijo in upam, da bo vrh v Rigi poslal pomembno sporočilo celotnemu svetu. Uh, Evropska unija je zelo predana temu cilju. Naj um, omenim še svoje pomisleke v zvezi z Gruzijo. Sama sem uh, že dolgo časa prijateljica Gruzije. Um, ob nedavnem obisku Gruzije sem se sestala z nekaterimi zaporniki. Uh, v Gruziji, eh, torej gre v glavnem za mm, vaše nekdanje politične nasprotnik, nasprotnike, ki so člani um, stranke bivšega predsednika Sakašvilja. Sestala sem se tudi z nekaterimi odvetniki in uh, zanima me, uh, kako gledate na možne reforme um, pravosodnega sistema, kako bi se lahko znebili te vprašli, tega vprašljivega elementa mm, pridržan, predsodnega pridržanja. Ehm, zanima me, kako gledate na možno spremembe tega področja. Much, ehm. gospod Astrevičius. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Tukaj sem. Vi v Gruziji bi rekli kabrđoba v Bruslju. Gospod predsednik, pravilno ste povedali, da je evropska perspektiva globoko zasidrana v gruzijski mentaliteti, ko se srečujete z ljudmi na cesti v gruzijskih mestih in vaseh. Eh, ni nobenega dvoma o tem, kakšne prihodnosti si tamkajšnji ljudje želijo. Eh, sprašujem vas o regionalnem sodelovanju. V Južnem Kaukazu obstajajo države z različnimi usmeritvami, mm, zato imajo različne razloge in seveda tukaj igra določeno vlogo tudi, uh, igra določeno vlogo tudi geopolitične, geopolitična razmerja. Eh, zanima me, eh, kakšna, kakšno je tukaj sodelovanje na področju energije. Predvidevate izgradnjo kakšnih infrastrukturnih projektov, s katerimi bi lahko Južni Kaukaz bolje povezali za Turčjo in pa za drugimi državami. Eh, kakšne možnosti vidite za razvoj takšnih megaprojektov? commission president as a, and a member of the european parliament in the plenary has an average right of one minute to speak. Uh, ja, kot vidite, imajo naši poslanci čas za govor omejen na eno minuto. Gospod predsednik, izvolite besedo. Hvala lepa. Uh, želim si odgovoriti podrobno na vsa vprašanja. Kajti strinjam se z vami, da so vse te točke izredno pomembne. Najprej nekaj o odnosih z Rusijo. Naj najprej odgovorim na ta sklop vprašanj. No seveda, Rusija predstavlja grožnjo Gruziji, eh, gruzijski ki suverenosti in uh, ozemeljski celovitosti. In to se ni zgodilo samo leta 2009, že v 90. letih smo bili priča tako imenovani hibridni vojni, uh, ko so območja, ki so danes okupirana, uh, in uh, tamkajšnje vlade so sprejele nadaljne sporazume z rusijo zato da bi se z njo še bolj povezali. To smo videli že v 90. letih, v začetku eh, drugega tisočletja in tudi leta 2008. To, kar se je zgodilo v Ukrajini, je Gruzice izredno skrbelo, kajti tudi sami smo bili priča takšnim dogodkom pred kakšnimi šestimi leti. In naj povem, da menim, da Rusija leta 2008 ni plačala dovolj visoke cene. In zato je bilo to, kar se je zgodilo leta 2014 eh, v Ukrajini, toliko bolj možno Eh, se pravi, v Gruziji obstaja občutek negotovosti, naši ljudje si želijo zelo jasnih sporočil strani Evropske unije v zvezi z vprašanji, ki sem jih prej omenil. Ali imajo Gruzici pravico do tega, da so varni in zavarovani pri svojih odločitvah, da želijo biti del zahodne civilizacije. To sporočilo bi moralo biti še bolj jasno in glasno, vsaj tako eh, jasno bi moralo biti to sporočilo kot sporočilo ruskih eh, politikov. Oni pravijo, da so nekdanje države Sovjetske zveze nekakšno njihovo dvorišče in da imajo pravico odločati o teh državah. To pomeni, da vse te države živijo pod rusko grožnjo. Eh, če bo prišlo do kakršnekoli negotovosti, bodo tam hitro Rusi, ki bodo za vojaškimi sredstvi rešili te probleme v skladu z njihovimi željami in odločitvami. No, to vprašanje bi povezal z odnosom med prostotrgovinskim območjem in carinsko unijo. Kakšna bi tukaj lahko bila odločitev? Tukaj sem jasno predstavil naše stališče. Ko se mi pogovarjamo z našimi armenskimi prijatelji o njihovih možnosti, da bi bili del carinske unije, eh, prostotrgovinskega območja, ko se pogovarjamo z Belorusijo in tako naprej, gledamo na to kot na možnost za nadaljen, za nadaljen razvoj naših držav, ne pa kot nekaj, kar bi nas eh, ločevalo. Mi si želimo poglobiti naše gospodarske odnose, ampak kdo vsemu temu nasprotuje in spreminja vse skupaj v gospodarska vprašanja, existencialna vprašanja. To so politiki Ruske federacije in kako bi lahko tukaj ukrepali. Lahko bi se jasno zauzeli za našo evropsko agendo, ta agenda bi morala biti še bolj pozitivna in pa usmerjena v prihodnost. V tem kontekstu govorimo o majhnih in jasnih korakih. Ne želimo si eh, politike konfliktov. Ne glede na to, kar se je zgodilo v Ukrajini, v Gruziji, Rusom, Ukrajincem, Gruzicem in drugim državam vzhodnega partnerstva, želimo dokazati da lahko politiko konfliktov nadomestimo s politiko odprtih možnosti za države iz vzhodnega partnerstva. O partnerstvu med Gruzijo, Moldovo in pa Ukrajino. No, eh, ta oblika sodelovanja se zdi nekaj naravnega, to so države ki so napredovale v okviru vzhodnega partnerstva um, ta razvoj je privedel celo do podpisa pridržitenega sporazuma. Kakšni so tukaj izgledi? Mi smo vzpostavili partnerstvo na politični ravni, uh, Ehm, eksplicitno smo podpirali Ukrajino, ki je sedaj močno ogrožena. Nudili smo jim podporo na vseh ravneh. Naš zunani minister si zelo prizadeva za vzpostavitev dialoga z ukrajinskimi politiki. Uh, um, navezuje tudi stike z moldovskimi politiki za vzpostavitev konstruktivnega dialoga. Uh, no, uh, mislim, da s, se povezave gradijo na konkurenčnih prednostih, ki jih ima določena država. E, mi želimo spodbujati razvoj naše države, ampak to mora temeljiti na našem sistemu vrednot, na skupnem pristopu na področju zunanje politike e, in želimo pod, se podpirati tudi um, na humanitarnem področju. V tem smislu mislim, da bi bilo smiselno, da se Gruzija pridruži zvezi NATO, na ta, NATO, na ta način bi uh, imeli to dodatno konkurenčno prednost, ki jo pač ponuja zveza NATO. To bi bil uh, tudi primeren odziv na vse te izzive, s katerimi se soočamo v naši regiji. Uh, še nekaj besed o notranjih zadevah in uh, naši notranji politiki. Uh, kot sem že povedal, sem ponosen na agendo reform, ki smo sprejeli v zadnjih dveh letih. Pravosodje je bilo eno izmed najslabše razvitih področji In eh, zelo smo se zauzemali za reforme na tem področju. Seveda pa se to ne more zgoditi čez noč. Takšne reforme zahtevajo veliko časa, niso enostavne. Ampak v zadnjih dveh letih smo uh, sprejeli nekatere pomembne korake, naj na hitro poročam o njih. Uh, začeli smo z reformo um, urada javnega tožilca. To je, izmed, uh, to je ena izmed najpomembnejših bolj kompleksnih reform. Gre za del sodstva, ki potrebuje temeljito reformo in eh, to reformo podpira tudi naše politično vodstvo. Potem še reforma sodnega sistema. Tudi ta reforma dobro napreduje in je povezana z reformo urada javnega tožilca. Potem pa še imenovanja, ki so povezana z mojimi pristojnostmi, pristojnostmi predsednika, torej eh, skupaj s parlamentom smo sprejeli odločitev, da bomo imenovali uh, predsednika eh, vrhovnega sodišča in pa sodnike vrhovnega sodišča, ki morajo biti politično gledano popolnoma neodvisni. Eh, torej, če me sprašujete, če še vedno tukaj obstajajo določene pomankljivosti, bi rekel, ja, veliko je še možnosti za izboljšave, ampak verjetno ste opazili, da eh, je problematično predvsem vprašanje pridržanja pred sojenjem. Sam kot predsednik ne posegam v posamezne primere, ampak eh, sem pa povdaril, da moramo tukaj doseči evropske standarde, v skladu s katerimi ljudje, ki niso storili hujših zločinov, ne morejo biti pridržen, pridržani ali zaprti ali pa vsaj eh, ne za dalj časa kot dva meseca. No, mislim pa, da smo dobro napredovali pri izvajanju reform in da smo dosegli že marsikateri cilj. On the treaty, I mentioned about the, uh, about the treaties that have been... Uh, še nekaj o pogodbah, ki so bile podpisane. Tukaj se zahvaljujem našim partnerjem in prijateljem, ki so si zelo prizadevali za podpise teh sporazumov z, v zvezi z sporazumom med, južno, med uh, Abhazijo in pa Rusijo. V zvezi s tem smo poslali zelo jasno sporočilo In zahvaljujemo se tudi Evropskemu parlamentu, da ste se tukaj odzvali, še preden je Ruska federacija podpisala ta sporazum, ki krši vse mednarodne standarde. Torej, eh, tukaj smo vam zelo hvaležni za vašo podporo. Mislim, da to vse. Hvala lepa, gospod predsednik, za vaše pripombe. Eh, lahko popolnoma zaupate v Evropski parlament, mi bomo na vaši strani, to dokazujemo že več let in upam, da boste vašo državo razvili na takšen način, da bosta prostotrgovinski sporozum in pa preživitveni sporozum polno izvajana in da bosta prispevala k krepitvi evropske perspektive vaše države. Eh, želim vam veliko uspeha in upam, da bo vrh v regiji zgodba o uspehu. No, <laughs> Russia or Turkey? Russia. Russia first. Najprej Rusija. Je frat? Sorry? beanie. Not now. Ladies and gentlemen. No. Dame in gospodje, na vrsti je Rusija. Mr. Landsbergis, any... Gospod Landsbergis, želite še kaj dodati? Samo še enkrat bi se rad zahvalil vsem, ki so pomagali pri pripravi tega dokumenta vsem poročevalcem v senci. Bodite previdni, zahvaljujte se raje šele po glasovanju. No ja, v redu bomo začeli. Predlog spremembe ena poročevalca za proti vzdržani sprejeto. Šolc. Predlog spremembe 165 za proti vzdržani zavrnjeno. kompromisni predlog 2. No, to, ta se znam je nekoliko drugačen kot ponavadi, ampak dobro, kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 3. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. In smo že pri kompromisu 4. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kdo je za kompromis 5? Proti vzdržani sprejeto. Potem smo imeli predlogo spremembe 236. Gre za dopolnilo. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? Elektronsko glasovanje, torej. Predlogo spremembe 258. Abšemo izkrišlosen. Konec glasovanja. 26 proti 28, dva vzdržana glasova zavrnjena. Gospod predsednik, oprostite. Drugi glasov iz dvorane ne slišimo. To vam nič ne pomaga, pravi predsednik. Še zmeraj vam manjka glasov. 258. Kdo je za? Kdo je za predlog sprejme 258? Proti? Zdržanje sprejeta. 261. Za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. Kompromis. Oprostite, želite preveriti? Mi boste kupili viski, če imam prav? Glasujemo. Tu si x van. Je abštemo. Konec glasovanja. 21 proti 34, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za. V dveh delih se popravlja predsednik, kdo je za prvi del? Proti vzdržani sprejeto. Kdo je za drugi del? Proti vzdržani sprejeto. 294 za. Proti vzdržani zavrnjeno. 296 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj smo pri 303 za, 303, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ist aber immer noch abgelehnt. Noch še zmeraj je to zavrnjeno, odgovarja predsednik na glasove v dvorani, ki jih tolmači že ne slišimo, kompromisni predlog vsem. 304. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 314. Za, proti, Združani zavrnjeno. 322 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 22 proti 39 zavrnjena. 300, 324 ne. Kompromisni predlog 9 ne se upravičujem, pravi predsednik 323. 323, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto. 346 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 11 za, proti, vzdržanje sprejeto. 349, 349, ne? No. 363. Ne, 363, napačno je napisano na mojem seznamu, 363, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno potem pa 379. Dafür. Za, proti, zdržani, sprejeta. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeta. 394. Za, proti, vzdržani, prosim. Tristo štiriindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog trinajst za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog štirinajst za, proti, vzdržani sprejeto. 409 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. wusste ja schon immer, dass Sajus Wolski einflussreich ist. <laughs> Gospod Sajus Wolski ima velik upliv. Zavrnjeno. Ja, en glas razlike. Ne, ne, še zmeraj sprejeto. Potem pa je glasoval na robe. Sprejeto. Angenomen. sprejeto, angenomen. 411. V treh delih. Kdo je za prvi del? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Dann Abstimmung ist geschlossen. Konnes Glasowania. Spreto. Drugi Deo. Za. Dagegen. Proti. Ustržani. Spreto. Še tretji Deo. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Gospod Howitt. To ni čas za vladna pogajanja, prepozno je. Kompromis 15. Kompromisni predlog 15. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 16. Za. Proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 462. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 463 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 17 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 18 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 27. Za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog 18, 19 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 20 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 21 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sprejem 31 za, proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 23 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 24 v dveh delih. Kdo je za prvi del? Proti. Vzdržani sprejeto. Drugi del za. Proti. Vzdržani sprejeto. Bomo preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 40 proti 26. Sprejeto. 79. Kot dopolnilo, kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 25 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa 103 za proti vzdržani zavrnjeno. Antrag 26. Kompromisni predlog 26. 26. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 27. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 28. Za. 28. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 29 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 31 za v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržanje sprejeto. Drugi del za? Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Der Antrag ist geschlossen. Äh, der, die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 40 proti 24, en vzdržan. 140 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 32 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 154 za, proti, vzdržani sprejeto. Mislim, ja, bomo preverili elektronsko glasovanje, konec glasovanja. 38 proti 27 sprejeta. 161 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 1 in 2 za, Žuvan in gospod Šariš Volski sta soavtorja za, proti, bomo preverili. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 38 zu 8. 38 proti 28 sprejeto. Predlog spremembe 3 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 4 za. Proti vzdržani sprejeto. 5 za. 5 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 6 za, proti, vzdržani sprejeto, 7 za, proti, vzdržani zavrnjeno. In še elektronsko glasovanje o celotnem eh, poročilu. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Sprejeto z 53 glasovi za, 10 glasovi proti. Trije pa ste se vzdržali. Iskrene čestitke, gospod Landsbergis. Herzlichen Glückwunsch, die. Iskrene čestitke pa tudi vsem tistim, ki ste si prizadevali za dosego tega kompromisa v zadnjih tednih. S tem pa prehajamo Kaj je poročilo na temo Turčije? Postopkovno vprašanje, Renata. Ja, dank, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Ravno kar so me opozorili na napako na glasovalnem seznamu skupine ELS, gre res za napako in prosim kolege, da to popravijo na strani 34, pri predlogu spremembe 415 je eh, minus, pa bi morajo biti plus, gre za kompromisni predlog 22, ker bi naj dodali on the values of principles on which EU is founded. Torej, to je popravek, ki sem ga želela izpostaviti. it's on the EPP voting list, so I have no, <laughs> I have no uh, comments on it. Ah, gre za glasovalni seznam stranke LSS, nimam komentarjev. No. Skupina LS več nima faksa, zato pa to počnemo na ta način. <laughs> Antrag 48 dafür. 48 za. Proti zdržanje sprejeto. Ja, želite preveriti? No, pa preverimo. To je dober začetek. Ja, abstimmung ist. Gl konec glasovanja. 37 proti 29 sprejeto. Kompromisni predlog 1 za, proti vzdržani sprejeto. Predloga spremem 58 in 59 za proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 74. Ja. Tako je, 74, to je za. Proti. Zavrnjeno. Potem pa prehajamo k predlogu spremembe 83. Ja, 83 za, proti. Vzdržani bomo preverili. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 26 proti 34, 6 vzdržanih, zavrnjeno. Kompromisni predlog 3 za, proti vzdržani, sprejeto. 91 za, tu je zapisano 91. To ne drži? Ja, ne, to ni bilo prav, 99 za. Kdo je za predlog spremenja gospoda Hökmarka proti vzdržanje? Bomo preverili. Closed. Konec glasovanja. 32 proti 33. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 4 za. Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 107. To sedem, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto, oziroma zavrnjeno, se upravičujem. 111. 111, kdo je za? Proti? Bomo preverili. Da, abštimo izkišlozen. Konec glasovanja. 32 proti 34, zavrnjeno kje pa smo zdaj? 113 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 130 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 27 proti 32 zavrnjeno. Kompromisni predlog 8 za, proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 140 za, proti vzdržani zavrnjeno, 139 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 141 za, proti, vzdržanje, presenetljivo sprejeta. Kompromis, kom... Kompromisni predlog 9. Kompromisni predlog 9. Za, proti, machen. Ich kann das doch nicht auswendig lernen. Wir müssen vor 148. We have to change 100. Spremeniti moramo. Način glasovanja. Glasovati moramo predlogu spremembo 148, ker 140 ni bil sprejet. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog 9 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 10 za, proti vzdržanje sprejeto. 165. Nekaj ni prav tukaj na mojem seznamu. Je, ja, potem mi boste morali pa to drugače napisati, ne na me navedete na napačno pot. 170 za. Proti vzdržani sprejeto. 72 za. Želite preveriti 170 elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. 47 proti 18 prejeto. To je že drug viski, ki sem ga prislušil. Hundred zweiundsiebzig. Sto dvainsedemdeset za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Sto triinsedemdeset za. Proti. Vzdržani bomo preverili. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 36 proti 23, sprejeto. 174 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, 177 za, proti, vzdržani, sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, sprejeto. 175, če enkrat pokažite, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 176 za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179, 180 in 181 za. proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 43 proti 23. Sprejeto. Kompromisni predlog 11 za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 12 za. Proti vzdržani sprejeto. 196 je tukaj napisano. Kdo je za? 196 proti. Vzdržani bomo preverili. Zdi se mi, da je predlog sprejet. Abšumanski šlosen. Konec glasovanja. 41 proti 22 sprejeto. Kompromisni predlog 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 224 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? nasprotnik, ki jih na Andra von Rebeka zanj. No, proti predlogu Rebeke pa vendarle ne moremo biti. Javčevanski šlos. Konec glasovanja. 39 proti 24 sprejeto. Potem. 225, 226 in 227, to so identični predlogi sprememb, kdo je za, proti,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 32 proti 32. Zavrnjeno. Prosim. Ja, 228-229. Eh. To je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 230 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 231 za, proti, zdržani zavrnjeno, 233 za, proti, zdržani zavrnjeno, 234 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Ja. Še en viski bi si zaslužil, pravzaprav. Prav. Abstimmung. Ist nahezu geschlossen. Konec glasovanja skoraj da. Nekdo več ne sodeluje. Dvajset proti trideset zavrnjeno. Dvesto petintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvesto šestintrideset za, proti, vzdržani, bomo preverili. Kompromis 15. Kompromisni predlog 15. Ne. Konec glasovanja. 29 proti 31 zavrnjeno. Kompromisni predlog 15 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog 16 za. za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 263 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Pravzaprav danes nisem hotel toliko popiti. Abšimajski šlosen. Konec glasovanja. Ojoj. Sedaj bom pa moral plačati en viski jaz. Sprejeto. Dvesto ena in sedemdeset, dvesto dva in sedemdeset za proti, vzdržani sprejeto. 273 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 18 za, proti, vzdržani sprejeto. 282. Ne, ta je brezpredmeten. 5 je na robe napisano na mojem seznamu 284 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 287 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 288 za, proti, zdržani bomo preverili. 288 elektronsko glasovanje. Die Abstimmung. Konec glasovanja. Ojoj. Prosim, da malo natančneje štejete. 56 proti 11 je rezultat. 290 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. 294 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 296 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjena. 297 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 299 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 300 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 301 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdržani, zavrnjeno. 302-303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 305 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 304. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 31 proti 36 zavrnjeno. 309 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Potem pa ena cela vrsta identičnih predlogov sprememb. To je mora biti neka francoska razprava. Kdo je za 310, 311 in 312? proti, vzdržani, zavrnjeno. 313, 314 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3, 315 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. glasovanje po delih, o predlogih sprejem 316-317. Kdo je za prvi del? Proti? Vzdržani? Bomo preverili. Konec glasovanja. 30 proti 36 zavrnjeno drugi del. Za? glasujemo. Drugi del glasujemo. Ne, kdo je za? Kdo je za drugi del? Proti. Zavrnjeno. Tretji del za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 318 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 319 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 69. Ne, želite preveriti 319 elektronsko glasovanje. In prosim, glasujte. Včasih rezultat ni jasen, kajti številni ne glasujete. Konec glasovanja. 29 proti 36, zavrnjeno. 69 za proti, vzdržani, bomo preverili. Abšivanski šlosen. Konec glasovanja. Osemindvajset proti dvaintrideset, zavrnjeno. Potem pa trinajst, štiriindvajset in tristo petindvajset, kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjena. Tristo šestindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tristo sedemindvajset osemindvajset za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 32 proti 28 sprejeto. 329 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Abšemov izkašlosen. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 30 proti 31. Na srečo smo to zavrnili, kajti o tem sploh ne bi smeli glasovati. 330? Ne, vendarle. 330. Kdo je za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Prehajamo k 331, prvi del, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 332 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 300. 3 in 30 za, proti vzdržani sprejeto. 334 za, ne, ta je brezpredmeten. 335 za, proti vzdržani zavrnjeno. 336 za, proti vzdržani zavrnjeno. 337 za, proti vzdržani zavrnjeno. proti vzdržani zavrnjeno. 338 za, proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Potem mora ELS enotno glasovati, kadar dvigujemo roke. Konec glasovanja. Zavrnjeno 30 proti 36. 339 za proti zdržani. Zavrnjeno 340 za proti vzdržani. Zavrnjeno 341, 342 za proti vzdržani. Sprejeto. 343 za, proti, vzdržani, sprejeto. 344 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 proti 32 zavrnjeno. Prosim. Kje smo bili? Pri 344 je. Ja. Potem sedaj 68 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 345 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog 19 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 369. Za, proti, izdržani, zavrnjeno. Potem pa kompromis 20 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, izdržani, sprejeto. Drugi del za, proti proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili. Konec glasovanja, sprejeta, 35 proti 31. Sedaj pa predloga sprememb 370-371 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 372 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 373 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 374 za. 373, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 11 proti 52. No, za las je spodletela. 374 za proti. Stršanje zavrnjeno. 375 za, proti, zdržani zavrnjeno, 376 za, proti, zdržani zavrnjeno, 377, 78 za, proti, bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Oh, 26 proti 34, zavrnjeno. 380, 381 za, proti vzdržani sprejeto, 382 za, proti vzdržani zavrnjeno. In še zadnji del predloga spremembe 384, 85, 86, 87, 87, kdo je za? Proti. Stržanje. Sprejeto. Ker polovica odbora ne sodeluje. Kompromisni predlog 21 za, proti zdržani sprejeto. Sedaj pa prehajamo k predlogu 22, znanemu in slavnemu predlogu 22 v treh delih. Kdo je za prvi del? Proti, vzdržani, sprejeto. Kdo je za drugi del? Proti, vzdržani, sprejeto. In kdo je za tretji del? Za, proti, vzdržani, sprejeto. S tem prihajamo k predlogu spremembe 411, če to prav vidim. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. 417 ne. Postopkovno vprašanje. Gospod predsednik. Štiristo štirinajst o tem predlogu spremembe bi morali glasovati, kajti ta predlog spremembe ni vključen v kompromisni predlog 22. Tukaj gre za zelo pomemben stavek, če povem bolj konkretno. In line with the values and principles upon which the European Union is founded. Also, dieses ist erst einmal Teil von der ersten. to. Sedaj bomo glasovali o delu predloga spremembe 415. Tam gre za values and principles. Torej, glasovali bomo v predlogu spremembe 415. In tam boste našli ta prvi del, ki ste ga ravno kar prebrali. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 417 za. 417. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prekajamo k predlogu spremembe 422. Ustni predlog spremembe je zavrnjen. Ja? Tako je napisano tukaj. Ah ja, to je seznam ELS. Torej 422 z ustnim predlogom spremembe. Glasujemo. Ja, ich habe einen Fehler gemacht da sva želi. Naredil sem napako, uporabil sem napačen seznam, torej 422. V prvotni različici, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Prehajamo k 426. Kdo je za 426? Proti. Zdržani zavrnjeno. 428 za. Ja, nisem pazil. O tem smo že glasovali, se upravičujem. Rezultat je bil jasen. 428 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 400, ne, 431 za. A nismo o tem ravno kar glasovali? O 428 smo glasovali, ta je bil zavrnjen. Ja. Zavrnjen je bil. Želite še enkrat preveriti? No, potem pa preverimo 428. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 30 proti 34, zavrnjeno. Sedaj pa prosim kolegice in kolege, da dvigujejo roke, sicer je težko oceniti, kakšen je končni rezultat. 431, kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. sedaj pa 432. Ali so bili sprejeti 418, 422 in 423, ali moramo o tem glasovati? Prosim. Ne, to je bilo vključeno v kompromis, zato o tem nismo glasovali. Torej 432. Če bi bili predlogi 408, 422 in 423 sprejeti, potem bi glasovali le o delu tega predloga spremembe. Zato sprašujem, ali so bili ti predlogi sprejeti. Ne, potem glasujemo o predlogu spremembe 432 kot celoti. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 434 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 437 za proti, vzdržani, sprejeto. 438 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 442 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 400. 41 za, proti vzdržan je zavrnjeno, 275 za, proti vzdržan je zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržan je sprejeto, 2 samo v obliki, ki je še možna po kompromisnem predlogu 13, kdo je za, proti. Še enkrat, kdo je za, Proti. Vzdržani sprejeta. 3, 4, 5. Ne, ta je brezpredmeten. Rekel sem, ta je brezpredmeten. 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani bomo preverili. Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. 34 proti 31 sprejeto. 11 za, proti, vzdržani. Še enkrat 11 za, proti, sprejeto. 12 za proti, vzdržani zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, glede na udeležbo zavrnjeno. Preverimo, ne. Žal, pri glasovanju je potrebno glasovati. Polovica skupine ELS ne glasuje. Torej je rezultat zelo jasen. Štirikrat sem vas prosil, da sodelujete pri glasovanju. Torej lahko kar vsakeč preverimo. 13 je brez predmeten, 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 16 za. Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 17, 18 za proti, stržani zavrnjeno. 19 za, proti, zavrnjeno. 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, sprejeta. 25 za, proti, vzdržani, sprejeta. 26, 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37, 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 40 za, Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti? Bomo preverili. Predlog spremembe je. No, kmalo bomo videli. Kmalo bo padla odločitev. 36 proti 24 sprejeto. Enainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno, dvainštirideset za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog štiriindvajset za proti vzdržani sprejeto, sedeminštirideset za proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani, zavrnjeno. In sedaj še elektronsko končno glasovanje. Stimmung ist geöffnet. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto z 45 za, 12 vzdržanih glasov in 6 glasov proti. Čestitke. Poročevalki se prisrčno zahvaljujem. in tudi poročevalcem v senci se zahvaljujem ter vsem tistim, ki so pomagali um, pri sprejemanju kompromisov. Dobro, da smo v tem odboru pripravljeni na kompromise. I think so, but I'll check right away for you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 Vamos a ir ahora con la segunda consideración. Sedaj pa drugo današnje poročilo, varnostni izzivi v bližnjo-vzhodnji in severno-afriški regiji ter obeti za politično stabilnost. To je poročilo gospoda Pejona. 361 predlogov sprememb je bilo vloženih z tem poročilom. Besedo dajem poročevalcu Pejonu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V teh petih minutah, ki sem jih dobil, bi se rad na kratko najprej zahvalil poročevalcem v senci iz različnih skupin za njihov prispevek. V tem poročilu smo poskušali najti besedilo, ki ga bo podprlo čim več poslancev, ker je strateško pomembno, ker je zelo občutljivo in pomembno je, da poskušamo doseči konsens. Hvala torej poročevalcem v senci in ostalim, ki so prispevali k besedilu. Bili ste v veliko pomoč. Imamo 33 eh, kompromisnih predlogov, mislim, da bomo pokrili približno polovico predlogov spremembe, ki ste jih omenili. Eh, poskušali bomo upoštevati tako ene kot tudi druge. Dva komentarja. Prvič, dodali smo Jemen, kar je seveda logično. Dodali pa smo tudi nekaj stavkov o Tuniziji, kar so prav tako upravičeno zahtevali nekateri kolegi in kolegice. Mislim, da je večina skupin podprla tudi vprašanje človekovih pravic. Želeli smo ne zgolj okrepiti globalno strategijo za demokracijo, ampak tudi strategijo za človekove pravice. Nekaj teme še odprtih in skupine, ki ne glasujejo vedno enako, imajo tukaj morda različna mnenja, tako da si bom prizadeval v največji možni meri za kompromise, ki jih bodo podprli vsi. Nekaj elementov smo okrepili, naprimer um, svoboda veroizpovedi. Nismo želeli izpostavljati nobenega posameznika oziroma posamezne religije. Izpostavili smo tudi uh, energetiko, česar prej nismo imeli v poročilu. Eh, izpostavili smo torej te pomembne teme. Izpostavil bi nekatere tiste najtežje teme, najbolj občutljiva vprašanja, ki so tudi strateško pomembna. Paziti moramo na ubeseditve, ki se nanašajo na Sirijo. Še posebej zaradi um, začasne uh, ureditve Asada. govorili smo o eh, vojaškem načrtu na terenu samem, govorili smo eh, tudi o rešitvah, ki so trenutno na mizi. Evropski parlament je ponudil eh, več možnosti in mislim, da ne bi bilo dobro, da bi sedaj spremenili stališče Evropskega parlamenta, ko moramo naše vojaške sile in diplomatske sile usmeriti v isto smer. Predstavnikom različnih skupin sem dejal, da si želim odgovornega stališča glede na to, v katerem trenutku v času trenutno smo. Mislim, da ne bi bilo modro, da bi torej posegali v uradno stališče parlamenta glede na cilje, ki smo si jih v preteklosti zadali. Še ena tema je zelo pomembna in eh, se jim moramo posvetiti. Mislim, da lahko dosežemo kompromis. In ta tema se nanaša na razmere v Iranu. To je seveda razprava o jedrskih vprašanjih. Želimo, da bomo pri tem zagotovili stabilnost v regiji, da se ne bodo na naši poti pojavile nove ovire in nestabilnosti in to moramo upoštevati pri našem delu. Tretjič, slišali smo nekatera mnenja, ki so se ubesedila na različne načine in eh, včasih eh, nimajo ravno smisla. Češ, da se terorizem pojavlja zaradi eh, ekonomskih, socialnih, kulturnih razlogov, po drugi strani pa imamo popolnoma varnostne vidike. Kot sem dejal v začetku, eh, ne moremo sedaj govoriti o vzrokih, pač realnost je ta, da teroristično eh, teroristične organizacije obstajajo, tudi pred Daješom so obstajale in eh, to moramo obravnavati. Obravnavati moramo tudi eh, glavne razloge in to so ekonomski, socialni in kulturni razloge. Poskušali smo priti do neke srednje poti, nekateri so eh, izpostavljali ekonomske in socialne vidike, drugi so izpostavljali varnostne vidike tega vprašanja. Želim, da pridemo Eh, drug drugemu naproti pri kompromisu. Toliko o glavnih elementih poročila, dejal sem to, kar sem želel dejati. Prizadevamo si za takšna stališča, pod katera se bodo lahko podpisali eh, v vseh političnih skupinah, tudi kar se tiče Izraela in Palestine, kar se tiče eh, Salavitov. Mislim, da ne, sem, ne smemo vsebinsko posegati v ta vprašanja. Naši cili so zelo specifični, govorimo o Daješu in drugih terorističnih skupinah, govorimo o tem, kakšna bi lahko bila globalna strategija Evropske unije na tem področju, ki je zelo široko. Še enkrat hvala vsem, ki ste pri tem eh, sodelovali. Nadaljevali bomo z našim delom, tako da boste lahko vsi podprli to poročilo. Hvala lepa, gospod Preda. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Govorimo o imenu gospe Manesku, ki je poročevalka v senci naše skupine in je danes žal ni na tej seji. Najprej se zahvaljuje poročevalcu za opravljeno delo, zahvaljuje se za dobro sodelovanje. Prosimila me je, da izpostavim nekaj elementov, ki jih naša skupina podpira. Unija si mora prizadevati za dialog v regiji, združiti mora različne akterje, Saudsko Arabijo, eh, Iran in Turčijo med drugim. Drugič, poročevalko Senci pravi, da je še vedno potrebno stopiti na prste ISIS-u in njihovim finančnim virom in to z vseh strani v regiji. Potrebujemo učinkovit eh, sistem eh, kazni, naprimer tudi v Arabski ligi. Imamo več pobud unije, naprimer. Bom kar prebral v angliščini, ker je pripravila v angliščini to besedilo gre torej za eh, projekte sodelovanja z različnimi organizacijami in državami, eh, gre za upoštevanje tistih najpomembnejših vprašanj, za krepitev partnerstva s ključno pomembnimi državami, za spodbujanje dialoga z Arabsko eh, ligo, z Afriško unijo in drugimi zadevnimi organizacijami, naprimer GP Sahel uravnotežen duh tega dokumenta je pomemben, zato pozdravljam eh, prizadevanje nekaterih držav za stabilnost v regiji, naprimer prizadevanja Maroka. Brez dvoma bomo dobro sodelovali pri pripravi kompromisov, sam bi dodal še naslednje, glede na to, kar je povedal kolega Pejo. Zelo pomembno je, da najdemo kompromis o formulaciji v zvezi s Sirijo. znotraj skupin so naši pogledi malce različni, ampak prepričan sem, da bomo lahko oblikovali dober kompromis glede na to, kar ste povedali, poročevalec, in eh, glede na to, kakšni so predlogi na mizi. Kar se tiče drugih točk, ki ste jih izpostavili, pa imamo stališče parlamenta, nočemo posegati v to uradno stališče. Hvala. E, Hvala. Sedaj pa bom jaz govoril v imenu Gue. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo delo. Naša skupina bo tudi iskala kompromise, ampak vedno, če bodo ti v skladu z našimi stališči želimo si, da bi imeli dobro sosedstvo, v katerem bi pri reševanju problemov upoštevali tudi regionalne elemente in bi spoštovali njihove stališče. Prav tako so za nas zelo pomembne človekove pravice, zato mislimo, da je treba rešiti uh, Eh, konflikt v vzhodni Sahari, ki je eh, konflikt, ki ga priznavajo tudi Združeni narodi in pa rešiti je treba konflikt eh, med Palestino in Izraelom, ki dominira v naši politiki na Bližnem vzhodu. Mm, treba seveda upoštevati tudi problem Irana. In uh, ko gre za iskanje rešitev na Bližnem vzhodu, moramo v iskanje rešitev vključiti tudi sirsko vlado. Kar se tiče islamske države, je treba pritisniti na Turčijo, Savsko Arabijo in pa druge države, tako da bodo nehali financirati posredno ali pa neposredno um, to teroristično organizacijo. Gospod Šmit, dobi besedo. You, uh, join, uh... Najlepša hvala, gospod predsedujoči tudi sam bi Vansonu in njegovi ekipi čestital za zelo odprt način dela. Dober kompromis na čaka, mislim, da so vsi zelo pripravljeni za upoštevanje naših eh, pogledov na različne zadeve, še posebej na primer na vprašanje korupcije, ki ga moramo izpostaviti v besedilu. Vsi ti elementi so pomembni zato, da eh, pripišemo pravi kontekst tem varnostnim izzivom če želimo rešiti varnostne izzive, moramo razumeti, odkot prihajajo, zakaj so nastali. Glede ISIS pa takole, to je tako simptom razmer, kot tudi pomemben akter v regiji. Še nekaj v zvezi s terminologijo ne vem, kako bomo poimenovali to organizacijo. Daješ, ISIL, ISIS, islamska država, sam predlagam, da uporabimo izraz islamska država, morda bi lahko uporabljali isto terminologijo kot svet, tako da bomo usklajeni. Upoštevati moramo tudi kontekst arabske pomladi. Izpostaviti moramo razmere za ljudi v regiji, ne zgolj za uh, vlade imamo predlog spremembe 65, eh, pa tudi 334 eh, o korupciji in pa 140 o vlogi civilne družbe in o krepitvi dialoga znotraj držav in eh, znotraj regije. To je pomembno, zagovorniki človekovih pravic in civilna družba morajo sodelovati z nami, ker so pogosto naš največji uh, zaveznik. Nekateri uh, v tej regiji so zlorabili eh, zakonodajo in napadli civilno družbo, napadli zagovornike človekovih pravic. Upoštevati moramo njihove razmere in jim pomagati. Mislim, da imamo dobro osnovo za kompromis. Hvala. Gospod Howey dobi besedo. Najlepša hvala. Najprej bi rad čestital kolegu in prijatelju Vansovnu Pejonu pomembno delo za naš odbor in za nas same. Mislim, da nas uh, vodi v smeri dobre resolucije, ki temeli na upanju in na velikih učinkih, ki jih bo uh, dosegla. Izpostavlja pomembna področja, naprimer partnerstvo uh, z državami v Arabski ligi, podpora uh, mirovnega procesa na Bližnem vzhodu, popolnoma se strinjam z njim glede teh zadev. Ne smemo sodelovati z zasado, mislim, da je to pravo stališče, mislim, da bi bilo zelo nevarno, če bi v tem eh, kontekstu, v kontekstu te resolucije poskušali posegati v to stališče. Mislim, da je pravilno izpostavil tudi begunsko krizo, krizo beguncev v nekaterih državah. Eh, številni elementi v tem poročilu so zelo dobri in dobrodošli. Veselim se sodelovanja z njim, tako da bomo lahko ukrepili nekatere del besedila, ki se nanašajo na odnose med visoko predstavnico in eh, zunanjimi ministri oziroma naši odposlanci. Paziti moramo pri tej obeseditvi. Lahko se eh, zgodi, da bi v nekem drugem kontekstu, naprimer v primerjavi z Ukrajino, lahko preveč okrepili vlogo visoke predstavnice. Eh, dobro besedilo potrebujemo, tako da bomo eh, podprli nadaljne delo visoke predstavnice in eh, od poslancev. Mislim, da je izpostavil tudi vprašanje proti džihadistične propagande. Biti moramo bolj eksplicitni, ne gre za spopad med dvema civilizacijama, poslati moramo jasno sporočilo muslimanom znotraj in zunaj naših meja. Tako smo poskušali narediti tudi v drugih kontekstih. Glede nadzora meja je prav tako izpostavil nekatere pomembne elemente. Mislim, da moramo o tem še več govoriti. Poskrbeti moramo za misije za nadzor meja, tako v zvezi z Libijo, kot tudi v zvezi eh, s palestinskimi območji. Kar se tiče humanitarne pomoči eh, na področjih, ki so pod nadzorom eh, opozicije v Siriji. Razumem besedilo, ampak paziti moramo, da bomo izpostavili dejstvo, da je treba humanitarno pomoč nuditi ne glede na politično situacijo. Nočem, da kdo napačno tolmači to besedilo. Razumem pa, kakšen je eh, cilj teh stavkov. Mislim, da je spostavil tudi nekatera pojemna vprašanja v zvezi eh, z gospodarskim razvojem. Mislim, da bi morali to povezati z nestabilnostjo in konfliktom. Tudi to je treba okrepiti. Zaenkrat v besedilu ne govorimo o migracijah brezdoma se bodo pojavili predlogi sprememb v tej smeri. Potrebujemo uravnoteženo besedilo, sploh glede na druge razprave v zvezi eh, s krizo v sredozemlju. Sam eh, sem odgovoren za eno od teh poročil in z veseljem bom eh, sporočeval, sem sodeloval. Priseljevanje je zelo pomembno vprašanje o boju proti terorizmu in mislim, da bi morali pokazati, da države, partnerice v tej regiji Eh, igrajo pomembno vlogo, da nismo zgolj mi edini akter, da nas zanima ta regija, zato ker želimo podpirati eh, blaginjo, stabilnost, eh, dobro življenje in pravice ljudi v teh državah. To je na prvem mestu in na to včasih pozabimo. Zato je pomembno predloge sprememb oblikovati na ta način. Mislim, da je to zelo, zelo dobra osnova za to poročilo, ki je izjemno pomembno. Imamo tudi skupino za uh, Bližnji vzhod in Severno Afriko, ki predsedujem in uh, lahko popolnoma podprem uh, delo poročevalca tudi v imenu te skupine. Hvala, besedo spet dobi poročevalec Vincent Pion. Ja, merci beaucoup. Euh. Najlepša hvala, dragi kolegi kratek in jedrnat bom. Večina komentarjev, ki ste jih izpostavili, naprimer vi, gospod Preda, so usklajeni eh, z duhom kompromisov. To bomo upoštevali. Imamo rdečo eh, črto tega poročila gre za sodelovanje z različnimi organizacijami in državami, Arabsko ligo, eh, Afriško unijo, eh, državami zaliva in mislim, da je to nekaj, kar moramo ukrepiti. To je pomemben del poročila. Najti eh, sogovornike, jih legitimizirati, jim dati naloge in biti vključujoči. Vprašanje financiranja smo prav tako bolj izpostavili tukaj nas še čaka več dela, potrebujemo jasen eh, nadzor, eh, spremljanje in sankcije, kot ste dejali tudi vi, gospod predsedujoči, v imenu skupine Guje. Tako se financira terorizem in v zadnjih letih je eh, tukaj vladalo preveč permisivnosti, preveč nekih iger. Ustrajal sem, da elementi, ki smo jih dodali o eh, Tuniziji, odražajo sodelovanje vseh akterjev. To velja za Maroko, to velja tudi za libijsko delegacijo in eh, to moramo upoštevati. Gospod predsedujoči, govorili ste o še eni temi in sam bi se tega dotaknil če želimo izpostaviti naša eh, stališča, naprimer v zvezi eh, s Palestino, lahko omenimo resolucije OZN ali pa 67 držav. Omenimo lahko naprimer odločitve Izraela o eh, politiki koloniza, kolonizacije. Eh, Eh, če izpostavimo stališča parlamenta, sem sam za, ampak vedno se zgodi, da predlogi sprememb gledo, gredo v eno ali drugo smer eh, in da tam ne bomo našli eh, skupnih točk. To poročilo je eno od poročil in cilj tega poročila je, izpostaviti globalno strategijo. O tem ste že govorili in eh, zato se vam zahvaljujem. Ta strategija ne more biti zgolj varnostne narave in to je pomembno. Ne smemo uh, se izogniti naši odgovornosti. Tudi v pretekli politiki smo imeli različna besedila, različne tekste. In mislim, da vsi vemo, da nima smisla, da 25 odstavkov posvetimo uh, temu, da se Evropska unija posipa s pepelom. Mora to narediti razumno, tako da ne bomo razdeljeni, ampak da bomo govorili v en glas. Upoštevati je treba vaše komentarje in to v kolektivnem duhu. Gospod Smith, eh, dobro smo sodelovali, kar se tiče korupcije, je to vprašanje seveda pomembno, tudi zato, da razumemo način financiranja terorizma, še posebej v nekaterih državah. Kot sem že dejal, se s tem strinjamo. Glede razširitve uh, vzrokov seveda ne moremo izpostaviti zgolj en ali pa drugi element, naprimer eh, socialno problematiko. Terorizem je velik eh, problem, upoštevati moramo tako trenutno stanje, kot tudi razvoj dogodkov in zgodovino. Govorili ste tudi o človekovih pravicah in o povezavi uh, Eh, z interventnimi ukrepi. Nekateri poslanci so ustrajali, da spremenimo tisti eh, tretji del besedila in mislim, da to lahko naredimo, tako da bomo to lahko vsi podprli. Govorili ste, a vprašanju migracij, tako gospod Hovit, kot tudi gospod Preda. Eh, govoriti moramo tako o srednjeročnih načrtih, kot tudi dolgoročnih načrtih. Mislim, da lahko naredimo korak naprej pri podpori visoke predstavnice. Uravnotežiti moramo stališča držav članic. Kot smo videli, lahko včasih pride do neke neprijetne, nepotrebne konkurence. To so težavna vprašanja, ki se včasih porajajo tudi znotraj posameznih skupin, ampak naš odbor si prizadeva za skupno zunanjo in varnostno politiko, ki združuje Evropo in ki Evropo postavlja na svetovni zemljevid. Mislim, da moramo ta odstavek eh, napisati na ta način, da povežemo zunanja ministerstva in delo visoke predstavnice. Gospod Havit. O nekaterih vaših vprašanjih je govoril tudi gospod Preda, naprimer kolektivni boj proti eh, džihadistični propagandi proti odhajanju mladih eh, iz eh, Evropske unije. Govorili ste o ukrepih Evropske unije na tem področju. Seveda se strinjamo z vami, to je treba jasno izpostaviti, če tega še nismo naredili. Potrebujemo torej globalno strategijo in tukaj ne gre za spopad civilizacij, ravno obratno. Vse, kar zadeva kulturni dialog, izobraževalni dialog, eh, medverski dialog, Eh, to vsebuje tudi vprašanje eh, manjšin in eh, to moramo odraziti v besedilo. V besedilo moramo torej najti, najti ravnoteže in to pri različnih vprašanjih, ki sem jih spostavil. Sirija, jedrska vprašanja in tako naprej. To je delo, ki nas čaka. Upam, da bomo prišli do kompromisa ki ga bo parlament z veliko večino podprl. To je namreč bistvo našega dela, zunanjo politiko moramo oblikovati na osnovi kompromisa, parlament ne sme biti razdeljen, ker gre resnično za bistvene vprašanja. Hvala lepa, gospod Pejon. Naj pozdravim še delegacijo Maroškega parlamenta ki se danes eh, tukaj spremljajo razvoj tega poročila in eh, lepo jih pozdravljam tukaj med nami. 11. junija bomo glasovali o poročilu v odboru. Mm, s tem smo končali sejo. Naslednjič se vidimo 26. maja v isti dvorani.